prosim, da to sporočite. Nihče se ne oglaša, tako da včerajšnji zapisnik lahko sprejmemo. Prejeli smo tudi stališče sveta v prvem branju.